Spoštovani uh, prijatelji, bomo kar začeli, uh, uh, da opravimo z delom, preden uh, prispe komisarka. Uh, Tolmačenje je na voljo v vseh jezikih, razen v malteščini, hrvaščini, nizozemščini, latvščini in uh, romoščini. Druga točka, poročilo delegacije EMPL iz Komatorino 29. do 31. oktobra, poročilo lahko najdete v uh, gradivu današnje seje. Tretja točka poročila o uh, um, medinstitucionalnih uh, pogajanjih. Lahko podate poročilo v zvezi s tem. Köszönöm szépen, elnök asszony.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 imel moj let eh, zamudo, zato bomo o tem eh, danes you know, poročali. Kot veste, je komisija pripravila predlog v zvezi z aktom o dostopnosti leta 2015. Pogajanja s svetom so potekala dve leti. V skladu s informacijami, ki jih imam eh, sedaj, se bo Koreper o tem odločal naslednji teden. Po vsej verjetnosti bodo predlog podprli Odbor Inko Evropskega parlamenta pa bo tem glasoval 21. januarja, najprej na zasedanju pa bomo glasovali marca. Poročati moram o dveh dosežkih, vendar pa je treba opozoriti na to, da končnega besedila še nimamo. Zadnja eh, pogajanja še potekajo. Direktiva od proizvajalcev eh, eh, products and services Ja. zahteva in tudi od ponudnikov storitev. Invalidi dobijo dostop do čim bolj raznovrstnih storitev in izdelkov. To velja za javna prevozna sredstva, plačilne terminale, rezervacije, turističnih storitev in uh, tudi številko 112 za klic v sili. Dostop EU, e na teh področjih je že obvezen v vseh državah članice Evropske unije, kar je največji dosežek. Eh, glede zgradb pa smo imeli zelo trdo živa pogajanja in svet je tukaj sprejel samo prostovoljni pristop. Vidim, da je že prispela komisarka. Zato moram povedati, da bo komisija pripravila poročilo in oceno v zvezi s prostovoljnim pristopom v vseh državah članicah. Po treh letih smo uspeli dobiti uravnoteženo besedilo z gospodarsko-socialnega vidika. Je to velik napredek. Želeli bi doseči dosti več na so več področjih, vendar pa smo bili prisiljeni zaključiti pogajanja za to, da bomo dobili zakonodajo na tem področju in da bi se izognili še nadaljnemu prelaganju. Um, Najlepša uh, hvala, uh, gospod uh, Kosa. Vsi eh, se zavedamo eh, tega, eh, da v tem trenutku poteka več med institucionalnih pogajanj, nahajamo se namreč na koncu našega mandata. Na to temo se bomo vrnili, vendar pa ne danes. Uh, torej, potruditi se moramo, da bi zaključili čim več poročil. Gospod Kasa, uh, želite kaj povedati? Ne. Uh, um, Če ne, gremo na naslednjo točko, to je sprijetje zapisnikov sej. Um, Potem pa lahko eh, izrečemo dobrodošlico gospe Tyson. Z vami eh, imamo odlične odnose. Vsakeč, ko smo vas povabili, ste se odzvali na naše vabilo. Včasih pa eh, ste to predlagali sami in želeli predstaviti poročilo. Sedaj ste tu z nami ravno zato. Torej, predstavili boste leten pregled rasti za leto 2019. Zato vam kar predajam besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, tudi za vaše prijazne besede. Lep pozdrav sem skupaj. Z veseljem vam bom predstavila jesenski svežen za leto 2019, ki se začne novi evropski semester. Reports. Osredotočamo se na pregled letne rasti uh, in uh, tudi na uh, pregled za poslovanje. Nekateri pravijo, da smo dosegli obdobje gospodarske rasti in že šest let naše gospodarstvo neprekrmano eh, raste. Zabeležili smo zelo visoke stopnje gospodarske eh, rasti, predvsem v tistih državah, šanca, ki imajo najnižji BDP na prebivalca. Tudi zaposlovanje je doseglo um, najviše stopnje rasti. Eh, Dosegli smo 37 odstotno stopno za poseljenosti in do leta 2020 želimo doseči 75 odstotno stopno za poseljenosti. To ima pozitivne posledice tudi eh, na socialnem področju. Število oseb v stiski in v rešnji je pod pragom. V času krize 5 milijonov uh, ljudi je išlo iz uh, situacije revščine ali socialne izključenosti. Sedaj lahko rečemo, da smo končno opazili napredek Uh, pri uh, doseganju ciljev eh, za uh, leto 2020, ko gre za socialno izključenost in eh, izkoreninjenje revščine. Napredek je tukaj izrednega pomena, kajti vidimo, da se bo trend verjetno nadaljeval tudi letos. Sedaj pa preglednica rezultatov na socialnem področju. Gre za rezultate, ki spremljajo Evropski steber za socialne uh, pravice. To smo vključili tudi v skupno poročilo o zaposlovanju že drugič. Sedaj smo dobili polno verzijo. Danes imamo 14 rast kazalnikov, prej smo imeli samo 12 od 14. Pri rezultatih ugotavljamo, da smo pri 13 kazalnikih eh, dobili in opazili napredek prišlo je do znižanja pri socialnih transferih za izkorenjenje revščine. Poročilo tudi kaže na to, da v več državah še vedno obstajajo težave in to na več področjih. Rast ni prinesla napredka v vseh državšence na enak način. Nekatere državšence še vedno borijo z visokimi stopnjami brezposobnosti brezposelnosti in revščine. V nekaterih državah članicah je poprečni gospodinjski prihodek pod ravnjo leta 2008. Imamo veliko razlike na socialnem področju glede socialnih kazalnikov v državah članicah Evropske unije. Zaposlovanje v nastavne zaposlenosti je zelo nizka pri nekvalificiranih delavcih. Vidimo tudi razlike zaposlenosti žensk in moških. Tveganje revščine in socialne izključenosti je še vedno veliki izziv, še posebej, ko gre za otroke in in za invalidne osebe. Takšni izzivi in dolgoročni uh, izzivi um, so prinesli k tem, da smo oblikovali cilje za boj proti podnebnim spremembam in tudi tehnološki napredek eh, zahteva več socialne eh, kohezije. Želimo doseči čim bolj zdrave finance, še posebej v tistih državah, ki se soočajo z visokim državnim dolgom. Imamo tudi tveganje zaradi geopolitičnih različnih eh, situacij, uh, razmer in eh, tudi zaradi posledic Brexita v tem eh, kritičnem razpotju potrebujemo dodaten trud in prizadevanja za izvajanje uh, reform, kako je prišlo do upočasnitve izvajanja reform. Poročilo tudi podarja, kako zelo pomembne so nacionalne reforme za rast produktivnosti, socialne vključenosti in tudi institucionalnih politik. Kot veste, je vloga tega pregleda to, da si zastavimo socialne prioritete in prioritete na področju zaposlovanja za naslednje leto. Moramo ukrepiti spornost na prihodnje šoke in krizne situacije. Zato tudi pregled držav članic zahteva, da okrepijo trud in prizadevanje, kot tudi vlaganje za to, da istočasno zagotavljajo eh, zdrave fiskalne in finančne politike, kot tudi gospodarsko rast je investirati v gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. To ne velja samo za infrastrukturo, ampak tudi, in eh, kar je še toliko bolj pomembno, v ljudi. Sedanji kontekst in okoliščine zahtevajo tudi krepitev načel socialnega stebra in tudi ukrepe na evropskem, eh, evropski in nacionalni ravni. Ne gre samo za pravičnost, ampak gre za to, da okrepimo gospodarsko in socialno odpornost, še posebej na območju evra. Zaradi tega smo pripravili uh, uh, priporočila za EU območje in priporočila v državah članicah zahtevajo, da sprejmejo ukrepe in reforme za povečanje odpornosti, rasti, konvergence in zmanjšanje regionalnih razlik. Predlogi zahtevajo ukrepe za boljšo delovanje trga dela, spodbojanje in naložb eh, v urjenje izobraževanje in zato komisija želi ukrepiti povezave med Evropskim semestrom in evropskimi finančnimi sredstvi. V tem evropskem semestru se bomo še posebej osredotočili na oceno potreb naložb uh, in uh, tudi načela za programsko obdobje 2020-2027. Poročilo bo služilo komisiji tudi za podlago za pogajanje z državami članicami o drugih operativnih programih za uporabo strukturnih, eh, strukturnega sklada. Greece is fully back into the semester process. Grčija je sedaj polno vključena v semestrski proces. Komisija bo pripravila tudi posamezno poročilo za vsako državo, vse posebej. Jesenski svežen je tudi že vseboval prvi nadzor, prvo nadzorno poročilo o poročili, um, ki ga bo ponovili vsake tri mesece. Vemo, da je Grčija še vedno prizadeta zaradi posledic eh, gospodarske krize, vendar pa se vsi zavedamo tega, da Grčija sedaj raste gospodarsko in da se tudi socialne um, razmere boljšajo. Naj povem še eh, nekaj v zvezi z Grčijo. O tem smo eh, že namreč eh, veliko razpravljali v odboru za zaposlovanje. Poročila kažejo na to, da obstaja še veliko prostora no na področju obdavčevanja in da pokojnin ni treba več obdavčevati kar pomeni, da bo to pozitivno vplivalo na

po krčenju pokojnin v Grčiji, kar je zelo dobro. Komisija meni, da gospodarske razmere ponujajo priložnost za države članice za krepitev ukrepov za uh, vključujočo rast in uh, da je to treba storiti s tem, da uh, se vključi socialne partnerje in tudi civilno družbo. Vsi vemo, da To pomaga državam članicam pri oblikovanju ustreznih politik eh, in da vzamejo upravljanje v svoje roke in da vsi skupaj dosežemo čim boljše gospodarske dosežke in rezultate, da se žim šele skupnega pregleda svežnja za leto 2019 in vaših vprašanj. Najlepša hvala so, so pozitivna poročila. Uh, v tem odboru se še posebej zanimamo in natančno uh, spremljamo uh, razvoj dogodkov v Grčiji. Najprej bomo dali besedo koordinatorjem, potem pa Bomo dali besedo še ostalim. E Prvi ima besedo gospod Kasa. E hvala, gospa predsedujoča. Yes, general, Lep pozdrav, gospa komisarka, uh, spoštovani kolegi. Strinjam se s gospo komisarko, ko pravi, da so sedaj gospodarske razmere dosti bolj pozitivne. Gospodarska rast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 gospodarski in socialni kazalniki so sedaj boljši od obdobja pred krizo, vendar pa še vedno obstaja veliko razlik med državami članicami. Zelo sem zadovoljen, da je gospod komisarka poudarila potrebno podporni mehanizem za pomoč državam članicam pri uh,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

in da bomo dosegli predvsem tiste, ki niso najbolj zaposljivi med mladimi. Najlepša hvala. Sedaj pa dam besedo gospe Jungerius iz skupine eh, SD. Najlepša hvala. In the presence of commissioner, um, I'd like to thank her for that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 delo na področju napotenja. Eh, eh, eh, de vraag is: zijn we dan klaar en hebben we alle noden? Are we ready? And have we taken away all difficulties here? Well, no, we haven't. A good work-life balance is no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 Torej ähm, imam äh, vlogo tega, da malce kritiziram ja vaše delo. Eurostat e kaže, da se je stopnja brezposobnosti ähm, znašla na ravni obdobja pred krizo. Če se pa pogledate situacijo v Italiji ali v Španiji, vidite, da situacija ni najboljša. Pozitivno ste ocenili situacijo v Grčiji. Če si pa pogledate številke največjih bank, mislim, da ne smemo biti tako zelo optimistični. Tudi Francija je okrepila reforme oziroma preložila reforme za radi situacijo v zvezi z rumenimi jopiči. Imamo äh, tudi težave glede inovacije in rasti. Ähm, Prav je, da ste omenili. Ähm,

in Frankreich oder Stabilnosti. in Italien sicherstellen. Kako bi äh, lahko äh, zagotovili boljše izvajanje reform v Franciji in Italiji? In kaže, da Macron ne bo um uspel izpolniti vseh kriterijev ähm, zaradi ja, rumenih jopičev na področju proračuna. In še drugo äh, vprašanje. Äh, Realne plače. To je povezano s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 bi rada izvedela, kakšen načrt imate znotraj junkerjega načrta. Zdaj, kakšne ukrepe predvidevate za zmanjšanje brezposobnosti med mladimi? Hvala. Hvala lepa, gospod Calvé Chambon, skupine ALDE. Hvala, gospod predsednik. Bonjour, madame la commissaire. Lep pozdrav, gospa komisarka. Dobrodošli ob koncu našega mandata. Imel sem veliko priložnosti in veliko čast mi je bilo, da sem sodeloval z vami v času našega mandata. Nadaljeval v euh, francoščini, da bom lahko neposredno govoril z vami. Mislim, da smo vsi lahko zadovoljni glede tega, da so naše odločitve prispevale k temu, da če si pogledate splošni kontekst, povezati gospodarsko in euh, socialno področje. Euh, to je bistvenega pomena. Kaj te vse socialne politike so povezane z gospodarskimi politikami in obratno. Evropski semester mora biti zato socialno obarvan in to je bila odlična ideja, da smo upeljali tudi preglednico eh, rezultatov in kazalnikov. Jana, tako zelo dobra ideja. In tudi vaše poročilo je bilo pripravljeno pravočasno.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 ki ga lahko pričakujemo. Seveda prihajam iz Španije, kjer je brezposelnost še na 15 odstotkih, imamo 13 kazalnikov, ki so pozitivni, če hočete, vendar pa so neenakosti še vedno zelo, zelo vidne, kar pomeni seveda socialne euh, posledice, kar spodkopava naše demokracije.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 Govorim namreč kot evropejec pač in španec. Če se pogledate, kaj se dogaja v Evropi v zvezi z omenimi jopiči v Evropi, gre namreč za to, da je naša družba z naši euh, državljani nezadovoljni. Obstaja torej socialna gospodarska kriza, situacija v Franciji in tudi v Španiji. No, se In torej, če se pogledate, kakšna je situacija v Hondurasu in drugod, mislim, da se le, ljudje eh, kar ubijajo. Mi namreč ne moremo dopustiti v Evropi, da prihaja do takšnega negativnega razvoja glede enakosti. Eh, eh, in obstaja dosti več razlik med družbeni sloji kot pred euh, krizo. Pour perfectionner encore cet excellent travail, euh,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 Kakšna je situacija v posameznih državah? Seveda jim lahko dosežemo več blaginje, vendar pa treba pogledati, kakšne so socialne razlike in kakšna je kohezija v državah. To je seveda odvisno od fiskalnih politik in seveda je dobro, da eh, to poudarjamo tudi v poročilu o socialnih in o socialnem in eh, področju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 Ne vidim, da bi bil Goe Engel zastopan, se motim. Ne, nikogar ni. Potem pa Jean Lambert od zelenih, izvolite. Thank you, Madam President. Um, I wanted... Hvala lepa. Navezala bi se na zadeve, ki so jih kolegi že omenili. torej navezali ste se na staranje in ki smo v tej vrzeli med na eni strani um, povdarjanjem brezposelnosti mladih, na drugi strani pa se sprašujemo, kaj je z ljudmi, ki so sedaj že pred stari za pobudo za mlade in tako naprej. ki pa so v težavah po gospodarski krizi, niso nikoli delali nek, na nekem delovnem mestu, ki bi ustrezal njihovim uh, sposobnostim ali izobrazbi in imajo nekih izkušenj. Torej, kaj lahko naredimo, ker imamo neke te prepade, z katerih bi potem ljudje samo padli dol in nimamo nič, da bi lahko tem ljudem pomagali. Ker pač prej niso imeli podpore. In če pogledam to poročilo in pogledam število teh odraslih, 60 milijonov odraslih, ki še vedno dovolj, niso dovolj usposobljeni pismeni na digitalnem področju, eh, da bi se tudi lahko deležili trga delovne sile. In to je res problem v kar nekaj državah članicah. Omenili ste tudi še druge izzive v zvezi s podnebnimi spremembami in pregled tokrat govori o potencijalnih eh, podnebnih pobudah in naložbah. Se vam zdi, da tudi znanje ljudi, da se enostavno tukaj eh, je zadostno ali je v koraku z potrebami ali nam preprosto manjka dovolj znanja, da bi lahko tukaj uh, bili kos tem spremembam. Potem pa še druge zadeve, ki so jih kolegi omenjali. Eno tega je, koliko pozornosti bomo dali domovanju, ki je vedno večji problem v številnih državah članicah. Če si ljudje ne morejo privoščiti nekega trajnega ali kakovostnega doma, potem seveda to vpliva na njihovo zdravje, na možnost pridobiti dela in To je seveda povezano z trajnostnim in zdravim domom, kar je, kar je tudi pomembno za zdrav razvoj otrok. Se vam zdi, da je podarek zadosten na tem področju? Hvala lepa, Laura Agija, EFDD. Hvala, predsedujoča. Pozdravljena gospa komisarka, dragi kolegice in kolegi. Zdaj smo že skoraj ob koncu mandata in moram reči, da me veseli, da sem lahko sodelovala v tem odboru, kajti ne le, da smo odlično sodelovali in rekli, da so vrednote nad vsem, ter da moramo ravno zato delati za svoje državljane, ampak ravno skupaj z vami sem videla, da imate, oziroma pri vas sem videla, da imate cilje, ki jih drugi komisari nimate. Nismo z vami delali le ambiciozno, temveč tudi z znanjem, z možnostmi, veliko angažmaja, strategijami pri različnih temah in to je zelo pomembno. Moram reči, da je delo, ki smo ga opravili v zvezi z um, zaščito delavcev, torej pregled tudi uh, direktive o kancerogenih snoveh. To je zelo potekalo dobro. Torej, vam ne gre samo za zaposlovanje, ampak vi kot komisarka delate še veliko več. Ta stebr se je na začetku zdel kot nek teoretičen konstrukt, sedaj pa je dobil neko podobo. Morda nismo dosegli najboljšega, kar smo si želeli, ampak smo pa pokazali nekaj, kar lahko tudi pokažemo. Uh, Tudi kar ste naredili v zvezi z združevanjem poklicnega in zasebnega življenja je bilo pomembno, kajti potrebujemo vedno več konkretnih odgovorov za ženske, za družine, tudi za starejše v naši družbi. Moram reči, da je pri vas ta ambicija zelo visoka in to zelo cenim. Sodelujemo tudi pri projektih, kjer se mi zdi, da smo cilje zastavili zelo visoko in to je tudi dobro. Uh, toliko neenakosti je med tistimi, ki so vedno bogatejši in tistimi, ki so vedno revnejši. Vem, da se zauzemate za to, da uvedemo nek državljanski dohodek v Italiji, kajti treba je rešiti te probleme revščine in brezposelnosti. Naš predlog je nujen in neobhoden v času, ko vidimo, da so to majhni koraki proti gospodarski rasti, še vedno pa je veliko preveč neenakosti revnih ljudi, ki potrebujejo nujne ukrepe in sicer nujno in takoj. Tudi pokojninska reforma je potrebna za obvladovanje generacijskega prehoda, ki je potreben, da se ljudem omogoči spremstvo do upokojitve. Hkrati pa je treba vključiti mlade v svet dela in tudi njih je treba spremljati. Veli, zelo pa upam in zaupam temu, kar počnete. Upanje in sodelovanje pri koherentnem skupnem delu vedno rodi dobre rezultate in če bomo pogumni, bomo dosegli cilje in moram reči, da se, moramo reči, da stvari se bodo spremenile, kaj drugega sploh ne moremo reči. In, uh, pogosto nam dogajanja po svetu jemljajo pogum, ampak ta komisija in naš odbor sta pokazala, da to, kar mi počnemo za naše državljane, je res dokaz za to, da se stvari pa vendarle lahko spremenijo. Naj se nakratko še navežem na Grčijo. Mm, to, kar se je zgodilo v Grči, torej memorandum, reforme, strukturne reforme, vse to je bilo potrebno, oziroma to se govori, da je bilo potrebno in neobhodno, da drugačne možnosti ni bilo. Jaz bi tukaj v tem krogu rekla, da imam jasno sporočilo, ki ga želim predati. Grčija je bila eksperiment. To se ne sme zgoditi nikoli več. To, kar se je tam zgodilo, se ne sme ponoviti. Lahko naredimo več, lahko naredimo veliko bolje, kot smo naredili v Grči za naše državljane, države članice. Kajti konvergenca tudi v smeri bolj pozitivnih ciljev se lahko doseže, ampak z drugimi sredstvi. Kot ste rekli, preden izvajamo reforme, moramo razmišljati o njihovih učinkih. Hvala lepa. ENF ne vidim tukaj, torej nobenega predstavnika ENF-a, to pomeni, da dajem besedo gospe Moran Šatje. Nimo, madame la presidente, merci madame la, la commissaire. Euh, Najlepša hvala. Gospa komisarka, vsi se vam želimo zahvaliti za vaše delo in ponosni smo bili na to, da lahko delamo v odboru za zaposlovanje. Odkar sem v tem odboru, je bil odbor za zaposlovanje obravnavan kot nekoliko manj pomemben odbor od drugih, ampak zaradi vašega dela, pa tudi zaradi naše mobilizacije, tako na eni, kakor tudi na drugi strani, pri glasovanjih in pri zagovarjanju naših idej smo dosegli večino, pogosto tudi na plenarnem eh, zasedanju in eh, tega ni bilo pričakovati. Ne le samo, da ste bili gonilo socialne Evrope, omogočili ste nam tudi napredek na zelo, zelo pomembnih področjih. Vsi skupaj smo uspeli doseči napredek pri ideji socialne Evrope. In zato se vam želim zahvaliti. Kajti naredili smo velik korak naprej in eh, sedaj moramo svoj položaj obdržati in nadaljevati v tej smeri. Naslednja točka, o kateri želim spregovoriti, pa je točka, ki jo je izpostavila že kolegica Jean Lambert. Gre za pristojnosti za prihodnost. Predstavili ste pomembne točke glede kazalnikov, glede situacije, ki se izboljšuje. Spregovorili ste o zaposlovanju in v prihodnih letih se bodo pojavila nova delovna mesta. Potrebne eh, bodo nove veščine. Torej, mobilnost eh, zaposlenih je pomembna in zaradi tega se mora spremeniti naš model izobraževanja, pa tudi priznavanje različnih veščin v podjetjih. Tega se moramo zavedati, sicer bomo naredili ponovno korak nazaj. Vi ste poskrbeli za temelje in mislim, da ne smemo nič prepustiti na ključju, ko gre za prihodnost Evropske unije. Zagotoviti moramo pridobivanje najboljših eh, profesionalnih eh, veščin in eh, tudi veščin, ki se nanašajo ne neposredno na zaposlitev. Zagotoviti moramo transverzalne veščine, ki bodo uporabne na različnih delovnih mestih. Na ta način se bomo izognili brezupu med eh, brezposelnimi. Še nekaj mesecev dela nas čaka in eh, prepričana sem, da bomo lahko v tem času spregovorili tudi o pričakovanjih za prihodnost. Opravičujem se, kaj ti moram. Eh, zapustiti to sejo. Zahvaliti se moram eh, voznikom in pa zaposlenim v restauracijah, eh, ki so delali celo noč zaradi napada tukaj v Strasburgu. Torej, opravičite mi to mojo odsotnost, gospa komisarka. Thank you. Uh, yeah, thank you. You know, um, we have a second item on the agenda. Imamo še eno točko na dnevnem redu, vendar pa nam ne bo uspelo, če govorite več kot minuto in pol. Vem, da je težko, ampak skušajte ne ponavljati to, kar je bilo že povedano. Gospod Marija Hauro. <clears throat> Hvala lepa. Nisem ravno na dobrem glasu, ampak bom skušala povedati, kar mislim. Pridružujem se kolegom, ki izpostavljajo težo naših ukrepov pri socialni dimenziji pri Evro v Evropski uniji in hvaležni smo za vašo vlogo, kaj ti šlo je za res zelo plodno politično partnerstvo med parlamentom in komisijo. Sedaj pa moje vprašanje razpravljamo o evropskem semestru. Mislim pa, da se moramo osredotočiti na to, kako lahko seme, evropski semester razvijamo na tak način, da bo postal močan proces za boj proti socialnim neenakostim in da bo vrnil gospodarsko in socialno konvergenco v Evropi. Po mojem mnenju je odgovor naslednji. Prvič, izboljšati moramo način uporabe um, vseh instrumentov, se pravi poročila, pregled rezultatov, uh, priporočila za posamezne države in se tukaj osredotočiti na boj proti neenakostim to, da se to vključi tudi v oceno naložb, je dobra zamisel in dobra napove. Drugi del odgovora je, da se finančne instrumente uporabi za boj proti socialnim neenakostim. E, nova oblika socialnega sklada gre v pravo smer, vendar moramo upoštevati tudi investicijski načrt in rada bi še to izpostavila jutri bodo predsedniki vlad na vrhu razpravljati možnosti fiskalne kapacitete v evroobmočju, ki bi moralo vključevati tudi kapaciteto v socialne naložbe. In tukaj moramo eh, to podpreti. Eh, potem pa še končna, eh, končno vprašanje davčna politika. Vedno bolj vidimo, da je del rešitev v davčni politiki. Poštenejša davčna politika bi lahko tudi povečala um, vere iz davkov in s tem lahko tudi več financiramo na socialnem področju v prihodnosti. To so torej moje pogledi na to. Hvala lepa. Beseda ima Aniška Koslovska Radjevič. Hvala lepa, hvala predsedujoča, hvala komisarka zahvalila bi se za optimistične informacije v zvezi z izboljšano situacijo v Evropi. Dejstvo je, da so v, drž v Evropi države, ki hitro rastejo in Poljska je ena od teh držav. Več od pet odstotkov gospodarske rasti smo zabeležili letos in veselimo se štiri odstotne rasti v prihodnih letih in to so zelo visoke številke. A kljub temu se strinjam, da je, ni pomembna le stopnja rasti, ampak tudi to, da mora biti ta rast uravnotežena in trajna in da mora prispevati k pravim izboljšavam v kakovosti življenja državljanov. Torej te ideje o razvoju brez rasti. so potem pomembne tudi tukaj eh, pri vprašanju kakovosti življenja. Zanima me, zakaj tako malo upoštevate v vašem poročilu eh, vidik enakosti spolov, kajti če govorimo o povečani stopni um, ehm, brezposelnosti, vem, da, vemo, da tam, kjer je potencial za rast uh, največja, gre tukaj predvsem za ženske, ne samo za ženske, ampak predvsem za ženske. Gre za veliko usposobljenih, izobraženih žensk z visoko stopnjo izobrazbe, ki bi lahko eh, pozitivno prispevale k trgu delovne sile. Tudi vaše poročilo ne govori veliko o deficitarnih sektorjih, kot so IKT in pa prevozi. Govorili smo o brezposelnosti, res je, ampak so pa tudi sektori, ki imajo pa hude težave z pomankanjem delavcev torej govorimo o sektorjih z 100 tisočimi delavci, ki jih ni, ki jih enostavno ne najdejo. In kako se boste lotili tega, ali z zakonitimi migracijami, ali z tem, da boste skušali um, najemati ljudi iz premalo zastopanih skupin, naprimer ženske, uh, ki boste zastavili ustrezne politike, ki bi lahko tukaj pomagale. Potem pa še usposabla oziroma izobraževanje in mobilnost. Če govorite na eni strani pomankanja eh, delovnih mest, na drugi strani pa brezposelnosti, je oboje nekako enakomerno eh, razporejeno in tukaj bi res lahko imeli ukrepe za premagovanje te vrzeli. Hvala, gospod Ribero. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, res je, da je Evropska unija postala bolj socialno obarvana in mi imamo dožnost da to dosežemo, predvsem v tem odboru. Mislim, da smo vsi k temu tudi prispevali. Spomnim se na razpravo o Evropskem semestru in ker sem bila poročevalka, smo razpravljali o tem, kako bi lahko vključili kazalnike uspešnosti v Evropski semester in to smo tudi storili. Poudarili smo tudi, kako pomemben je boj za vzpostavljanje eh, eh, ravnovesja um v e makroekonomskih kazalnikih. Ko grem za eh, postopke vzpostavljanja makroekonomskih ravnovesij, gre za obvezne postopke, v državah in za boj proti tem neravnovesjem. Zato je še vedno velik izziv tudi v prihodnosti. Ko govorimo o makrosocialnih in makroekonomskih eh, kazalnikih, moramo upoštevati socialni pritisk za državljane in kakšne sposobnosti imajo glede kupne moči. Pomembno je, da se državljani zavedajo, zakaj gre v Evropskem semestru. Ne sme biti opažen kot eh, neka kazen, e um ampak kot priložnost. Seveda pa je treba upoštevati tudi regionalno e razsežnost in kakšne so sposobnosti in zmogljivosti eh, v državah članicah. Imamo države članice, kjer je ogromno regij, ki imajo politično in administrativno avtonomijo, ki e morajo drugače in bolj aktivno in tudi bolj vključujoče sodelovati v Evropskem semestru mestu, še posebej, ko gre za najbolj oddaljene regije, kot so Azori, tako da prihajam, ki ima politično-administrativno avtonomijo in prav bi bilo, da bi bolj aktivno lahko sodelovali v evropskem semestru. Torej, treba je um, upoštevati in razraviti člen 349 iz pogodbe o delovanju Evropske unije, ki posebej poudarja načine sodelovanja najbolj oddaljenih eh, regij eh, in na kakšen način bi lahko bolj aktivno sodelovali v Evropskim semestrom. Na podlagi tega lahko um, storimo pilotni projekt in kasneje bolj aktivno vključimo tudi vse ostale regije. Mm, Hvala, gospa Blikevič Jute. Hvala lepa, predsedujoča. Zahvalila bi se za vaše vodenje v tem letu. Danes je naše zadnje srečanje. Gospa komisarka, vam pa bi se zahvalila najprej. Ker smo v trenutnem mandatu končno lahko ugotovili, da je socialna Evropa nujnost. Potrebujemo za stebr o socialnih pravicah in kot ste izpostavili, potrebujemo posebne ukrepe, zato da bomo lahko to uresničili. Imam dve vprašanje. o 18 milijonih otrok v Evropski uniji, ki so še vedno na pragu revščine. In medtem, ko v Evropskem parlamentu razpravljamo o novi finančni perspektivi, pa smo glasovali za nov ukrep, Evropsko jamstvo za otroke in želimo tudi nameniti sredstva temu jamstvu iz evropskih skladov. Govorimo o znesku 5,9 milijard evrov. Zanima me, ali ste vi kot komisarka oziroma ali komisija namerava podpreti to jamstvo za otroke za boj proti revščini otrok. Rekli ste, da so uh, invalidni otroki deležni več neenakosti kot ostali. Velik problem je tudi neenakost pri plačah. Omenili ste številne ukrepe za boj proti tej situaciji, ampak kaj pa, pa se situacija v praksi kaj spreminja v državah članicah? kajti razliki, razlike v plačah so precejšnje in to je posledično potem so tudi razlike v pokojninah. Da. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegi so že zastavili najpomembnejša vprašanja, gospe komisarki. Rada bi se zahvalila za vaše delo. Tukaj sem že dva mandata in res je, da smo opazili velik napredek na področju razvoja socialnih politik v Evropski uniji. K temu je ogromno prispevala tudi gospa komisarka. Da smo Eh, lahko res posvetili več pozornosti socialnim politikam v Evropski, Evropskem parlamentu. Z našimi politikami smo izboljšali socialne razmere in politike za naše državljane. Drži pa tudi, da je pred nami še ogromno dela in to so tudi povedali drugi kolegi, ko gre za področje brezposlenosti, še posebej za brezposlenost med mladimi. Kot tudi glede, glede odpravljanja revščine, še posebej otrok, se strinjam, da je treba temu posvetiti več pozornosti. V novem Evropskem socialnem skladu smo se dogovorili o tem, da bomo razvili poseben načrt ravno za odpravljanje revščine. Otrok. Kar pa me skrbi je da kaže, da se gospodarska rast počasnuje in da se lahko gospodarska situacija poslabša v naslednjih letih. In ko pride do gospodarske počasnitve, ponavadi pride do krčenja socialnih politik. Moje vprašanje se glasi. Evropski semester bo zagotovil več prožnosti za države članice. Mm, to no je bistvenega pomena. Vendar pa ne smemo pozabiti na no socialni in socialni vidik In tukaj se mora gospa komisarka in tudi vsi mi bolj potruditi, da bomo v prihodnosti posvetili več pozornosti socialnim vprašanjem. Čestitam tudi gospe predsedujoči glede tega, da smo eh, resnično opravili ogromno dela in tudi odlično dela na tem področju. Zadnjih štirih letih. Eh, Hvala. Tomas Mann, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ni tako zelo običajno, da bi bili poslanci znani potem, da hvalijo komisijo. To je danes drugače in, draga Marjana, to si si tudi zaslužila. Vedno si prisotna, si tudi kompetentna kot nekdanja eh, poslanka, tako ali tako. In si tudi kreativna. Eh, In mislim, da je treba to povedati, ne zato, ker smo tako zelo prijazni, ampak zato, ker lahko rečemo, da je to jasen opis stvarnosti in upam, da to osreči komisarko. Področje, na katerem smo bili delav, dejavni, je bilo pomoč mladim, eh, pobuda za zaposlovanje mladih in tako naprej to so ukrepi, s katerimi lahko nekaj dosežemo, ampak na vseh področjih moramo še nekaj dodati. Kaj lahko dodamo pri temi dolgoročnih brezposelnih? Če se pogovarjaš s takimi ljudmi, tak rečejo, tako ali tako nisem zraven, nimamo možnosti, nimamo nekih ponud. Mislim, da jih ne smemo zapustiti. To, da je, rečemo, da je to težavno področje, ni dovolj. Moramo narediti več. Tu bi morali na področju socialnega sklada zagotoviti ne le več sredstev, ampak tudi načine za motivacijo in ljudem povedati, da niso sami, da želimo nekaj naresti. S tem se zelo ukvarjam. Pa še nekaj. Sem poročevalič v. Um, senci na temo Erasmus, pri katerem smo pripravili zelo dober, dobro poročilo. Erasmus je neka podvojitev in to je, to je možnost za študente in to je spomembno sporočilo, ker tukaj ne gre samo za študente, ampak gre eh, tudi za praktikante, da se ljudem v podjetjih se treba povedati tudi, da imajo možnost tukaj res pridobiti izobrazbo. In to je pomembno. Pri Erasmus bi morali ostati pri tem. Upam, da se bomo lahko dogovorili tudi z drugimi eh, gremiji, potem bomo tukaj dosegli še korak več. Hvala, draga Marjana, upravila si odlično delo, slišala si same pohvale. Uh, mislim, da ne pretiravam, če rečem, da bo marsikatera svečka v crkvah imela tvoje ime. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa besedo gospodu Hvort. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Skušal bom biti kratek in dopolniti kolege. Gospa komisarka, kljub temu pa bi rad začel z čestitkami. Želim eh, vam eh, čestitati, pa ne vam kot osebi, ampak vam kot komisarki. Eh, zato, ker ste razumeli še prav posebej v drugem delu mandata, da ta odbor daje drugačno sliko eh, dela Evropske komisije. Eh, skupaj z drugimi komisarkami, eh, recimo z gospo Vestager, ste članica te komisije, na katero smo lahko ponosni. Torej, tukaj ne gre za osebno sporočilo, za osebno pohvalo, ampak za politično sporočilo. Ampak, kot veste, imamo velike težave s tem, da bi prepričali naše državljane, da je socialna Evropa napredovala. In uh, kot francos uh, eh, seveda moram uh, povedati, da imamo velike težave prikazati napredek socialne Evrope. Vsi veste, kaj se je dogajalo v Franciji v preteklih dneh. Eh, upam, eh, da eh, bo recimo harmonizacija socialnih sistemov hitro obravnavana na plenarnem zasedanju. Čeprav se ne strinjamo glede podrobnosti, morda je prav, da dosežemo napredek in da našim sodržavljanom in voljivcem pokažemo, da smo dosegli napredek na področju socialne Evrope. Nažalost, nam države članice pri tem ne pomagajo ravno veliko. Evropa, socialna Evropa pa napreduje. Druga stvar, ki sem vam jo želel povedati, pa je neke vrste odgovor eh, na prispevke mojih kolegov. Danes je največja grožnja socialni Evropi. Ne dejstvo, da bo Francija porabila nekaj več sredstev, kot je nameravala. Kajti komisija si je ogledala nov francoski proračun oziroma osnutek proračuna in dobro veste, Eh, da če bo eh, v enem letu, oziroma če v enem letu pride do 180 odstotne prekoračitve proračuna, tega v drugem letu ne moreš nadoknaditi z še tako eh, strogimi ukrepi. Torej, ne poudarjamo, da je to pravi problem. Pravi problem socialne Evrope je porast populizma v različnih državah članicah in eh, ta populizem se krepi zaradi protekcionizma. Zaključujem. Povedati želim, da imamo vsak dan nove študije o Brexitu in o socialnih pogojih, ki se vedno bolj zaostrujejo. Torej ne gre zgolj za proračunske težave in to ni temeljna uh, težava. Dejansko kradete s tem minute naslednji točki na dnevnem redu, ki je zelo pomembna. Sedaj pa dajem besedo kolegici. Um, uh, Gospa Arena. Jaz se pridružujem kolegom eh, in eh, bi se rada Marjan zahvalila za opravljeno delo. Mislim, da nekakor eh, ni imela lahkega dela, kajti nekateri komisari se ne strinjajo z našim stališčem, kar zadeva socialne kazalnike v evropskem semestru. Gospa komisarka, kot ste dejali, rast ni vse. Danes imamo velike neenakosti v Evropi in te neenakosti so povezane z razlikami med državami članicami. Govorili eh, smo o obrobnih državah, o obrobnih gospodarstvih, ampak tudi znotraj držav, če si ogledamo recimo Nemčijo, eh, ki je zelo močna evropska država, je neenakosti tudi izjemno veliko. Neenakost pa se pojavlja tudi v posameznih sektorjih. Veliko bolj si bi morali prizadevati na področju industrije, ki obeta za prihodnost. In poleg tega moramo pomagati tisti industriji, ki ima največje težave s konkurenčnostjo v Evropi. To industrijo bi morali bolje pripraviti na prihodnost. Torej gre za neenakost, kar zadeva prihodnost, prihodnost naše industrije in o tem bi se morali pogovarjati. Rekli ste, da je zaposlovanje pomembno, seveda, ampak še pomembnejše je, da zagotovimo kakovostna delovna mesta. V eh, Evropski uniji imamo vedno več eh, pogodb eh, za določen čas ali pa pogodb, pri katerih ni določeno minimalno število delovnih ur, torej na to moramo biti še prav posebej pozorni. Ulaganja so izjemno pomembna, Junkarjev načrt je izjemno pomemben, ampak videli smo, da je Junkarjev načrt okrepil močna gospodarstva, velike težave pa so imela šepkejša gospodarstva kazalniki so tudi zelo pomembni in seveda jih je potrebno analizirati bolj natančno, tako da bi jih lahko bolje uporabljali. Kar pa mene zanima, je skladnost politik, ki jih nameravamo izvajati z pomočjo teh kazalnikov. Kako bomo spremenili politiko evropskega semestra? Eh, ugledala sem si primer Francije oceno Francije v letu 2016 in uh, pregled stanja. Evropska komisija je dejala, da pozdravlja prožnost eh, podjetij, ki je bila vzpostavljena zahvaljujoč poenostavitvi pravil za odpustitev delavcev. Uh, vesela je tudi napredka, ki je bil dosežen pri zmanjšanju uh, davkov za podjetja. No, to sta dve točki, eh, zaradi katerih danes protestirajo rumeni jopiči. To sta dve točki, ki jih eh, zaposleni danes niso pripravljeni sprejeti. Torej, gre za okrepljeno davčno breme za zaposlene in za eh, lažja pravila za odpustitev za podjetja. Torej, gre za breme za zaposlene, ne pa za breme za podjetja. Torej, eh, paziti moramo, kaj eh, dosegamo z reformami znotraj evropskega semestra. Najlepša hvala, besedo dobi gospa Harkin. Hvala lepa, gospa predsedojoča, kratka bom, kaj ti imela bom še drugi prispevek, ampak rada bi skoristila ta čas, da se zahvalim komisarki za dobro upravljeno delo tri mandate sem imela v tem parlamentu in tekom drugega mandata nisem imela upanja, da bomo sploh dobili kakšno smiselno socialno politiko. V tem času smo se borili eh, proti Lizbonski pogodbi na uh, Irskem oziroma mi smo jo zagovarjali in jaz sem uh, ljudem, ko smo imeli referendum, obljubila, da bo deveti člen vse spremenil. Uh, ampak na zadnje smo ta deveti člen komaj da vključili v parlamentarno resolucijo. Vi pa ste komisarka, ki ste eh, povsem eh, spremenili socialno politiko. Ja, seveda, veliko dela nas še čaka in o tem bom govorila v okviru drugega prispevka, ampak pripravili ste nekaj smiselnih predlogov, ki bodo spremenili življenja evropskih državljanov. In, gospa komisarka, Na vse zadnje smo zaradi tega vsi tukaj, torej hvala lepa, tako vam, kakor tudi predsedojoči. Za odlično predsedovanje in eh, za to, da vsem poslancem daje možnost, da lahko podajo smiselne prispevke. Ja, zelo žal mi je, da vas moram včasih prekiniti, pa če so vaši prispevki še tako smiselni, kajti nimamo veliko časa. Ampak Zelo dobro ste se odrezali, skušali ste biti kratki. In, Marjan, mislim, da imaš približno deset minut, da se odzaveš na vsa ta vprašanja. Well, dear, uh, so. Torej, dragi kolegi ko pridem v parlament, se še zmeraj počutim kot poslanka v Evropskem parlamentu. Seveda sem sedaj komisarka, ampak iz svojega dela v parlamentu sem se veliko naučila. Gre za sodelovanje različnih političnih skupin. In zaradi tega sem zmeraj doma govorila, prosim, pustite me v Evropskem parlamentu, ne želim eh, sodelovati v mednarodni politiki. Celotna komisija zares eh, podpira mojo politiko, eh, tudi predsednik komisije Jean-Claude Juncker. Če si preberete moje uvodno pismo, eh, boste videli, da sem predlagala celo vrsto pobud. Ampak to, kar smo dosegli, smo dosegli tudi zahvaljujoč vam, kajti zares smo zelo konstruktivno sodelovali, dobro smo se pogovarjali, pripravili smo se na trialoge in tako naprej. In upam, da bomo v enakem duhu tudi sodelovali, kajti kot veste, je nekaj vprašanj še odprtih in eh, čas hitro teče. No, recimo eh, tukaj je razmerje eh, med poklicnim in družinskim življenjem oziroma ravnotežje. Na to temu bo trialog potekal jutri. Najlepša hvala za vaše delo, kajti mi lahko podamo predloge, vendar če ni pravih odzivov, če ne dobimo predlogov sprememb, ki izboljšujejo naše predloge, ne moremo ničesar doseči. Zahvaljujem se tudi predsedujoči, kajti odlično uh, smo sodelovali. Sedaj pa se vrnimo k temam, ki so bile izpostavljene danes tukaj. Najprej pobuda za boj proti brezposelnosti med mladimi. 6,7 odstotka znaša brezposelnost trenutno, ampak več kot 14 odstotkov med mladimi. In v treh državah znaša brezposelnost med mladimi celo več kot 30 odstotkov. Torej, kaj bomo storili? Znotraj večletnega finančnega okvira, kot boste videli, imamo Evropski socialni sklad plus 101 eh, milijarda evrov za prihodni proračunski okvir in določene države članice, ki imajo večje potrebe od povprečnih, bodo pozvane, da naj vsaj 10 odstotkov sredstev iz tega sklada uporabijo za boj proti brezposelnosti med mladimi. Poleg tega se lahko države članice tudi veliko naučijo druga od druge. To sodelovanje vedno obrodi sadove. Potrebujemo pa tudi aktivno zaposlovalno politiko oziroma politiko za trg delovne sile. Potrebujemo dobre in proaktivne zaposlovalne agencije. Torej, vse to so posredno instrumenti, ki jih potrebujemo, če želimo doseči napredek na tem pomembnem področju. In ne pozabite, potrebujemo tudi dobre makroekonomske politike in dobro vzrače za podjetja, tako da bodo ta ustvarjala nova delovna mesta. steber in kaj lahko storimo v zvezi s tem stebrom, tako da bo socialna dimenzija zares dovolj pomembna v vseh naših dokumentih in v vseh naših politikah. Imamo 20 načel socialnega stebra in tem 20 členom sledimo vsaj z pregledom stanja na področju socialne politike v Evropi. Upoštevali smo izsledke skupnega poročila, pogovarjali smo se s socialnimi partnerji v državah članicah, pa tudi z vladami v državah članicah in potem smo na koncu sprejeli kazalnike. In kot boste videli, obstaja jasna povezava med eh, priporočili eh, in pa eh, temi kazalniki. Torej, mislim, da smo končno zmagali in hvala lepa za vašo podporo. Če povežemo socialni steber in pa evropski semester, bomo dosegli boljše rezultate. Seveda pa so pomembna tudi finančna sredstva. Zaradi tega bomo imeli tesnejšo povezavo med evropskim semestrom in pa uporabo strukturnih skladov. Državam članicam to ni všeč, zaradi tega je potrebno to obesediti na prijateljski način, Videli smo, eh, kaj se je eh, zgodilo z pregledom stanja na socialnem področju in tako naprej. Vsi ti podatki bodo Evropski komisiji pomagali pri nadaljem izvajanju programov. Torej, več moramo storiti na socialnem področju. Seveda pa je pomembna tudi davčna politika, ne zgolj socialna politika in uh, kot uh, vidimo, so vse države sedaj pod tremi odstotki, eh, slika je povsem drugačna uh, kot takrat, ko smo začeli mandat, z mandatom. Nekatere države pa čaka še dolga pot. Seveda so bili pridruž, predloženi osnutki proračuna, države članice so prijele pripombe in sedaj se semester nadaljuje potem bomo izdali poročila o posameznih državah in na koncu priporočila specifično za posamezne države. Torej, v tem trenutku ne bom komentirala individualnih predlogov posameznih držav članic. Ocenjujemo celotno sliko in e, specifične ocene bomo podali pravočasno, glede na predviden urnik. kar zadeva zaposlovanje mladih, seveda ne smemo pozabiti na ustrezne veščine. To se je pojavilo v številnih prispevkih in seveda je to tudi eno izmed eh, ključnih vprašanj v našem predlogu. Tukaj gre za usposabljanje, da vse življensko učenje in tako naprej. Veliko moramo storiti, eh, da bi ljudje bolj eh, cenili eh, tudi eh, strokovno usposabljanje, poklicno usposabljanje. Tako da bo to bolj privlačno za mlade. Tudi to kaže spoštovanje do ljudi in mislim, da vsi naši državljani zaslužijo večje spoštovanje. Tako da mislim, da so naši predlogi pravi korak v tej smeri. Kaj še? Ja, neenakosti. To je tudi del moje Biblije, to je pregled stanja na socialnem področju zelo zanimivo je, ko prideš v državo članico in rečeš, ja, pogledajte, tukaj imate še zmeraj težave. Če si ogledamo S20 in primerjamo S20 s S80, torej tukaj gre za najrevnejših 20 odstotkov z. Eh, oziroma 80 eh, revnih odstotkov za tistimi eh, najbogatejšimi, lahko vidimo, da je prišlo do majhnega napredka, kar zadeva neenakost lansko leto oziroma pred nekaj leti je odstotek znašal 5,2, sedaj znaša 5,1. Torej, to je zelo, zelo majhno izboljšanje, nismo še na ravni pred krizo in kar nekaj časa, kar nekaj dela nas še čaka, preden bomo dosegli 4 odstotke. Torej, eh, veliko dela bo potrebnega, preden eh, bomo prišli na raven eh, pred krizo, ampak to je pogosto v rokah držav članic. Torej, ne moremo zgolj reči, ja, bomo sprejeli določeno zakonodajo in bomo ta problem rešili. Podajamo priporočila in to je tudi edino, kar lahko v tem trenutku storimo vendar pa je to točka, ki moramo posvečati pozornost. Včeraj smo imeli zelo dobro razpravo na plenarnem zasedanju o boju proti podnebnim spremembam in o priložnostih za državljane in za zaposlene. In uh, mislim, da je potrebno to dvoje povezati, katere ukrepe lahko sprejmemo, da se bomo borili proti podnebnim spremembam, hkrati pa tudi proti neenakosti. Obe področji je potrebno povezati, šele takrat bomo na pravi poti. Kaj pa bomo storili z tistimi, ki so prestari, ki nimajo prave izobrazbe za to, kar trg delovne sile potrebuje? Borimo se proti segregaciji delovnega trga. Tukaj smo tudi v stiku z državami članicami. Potrebno se je seveda soočiti tudi z pomankanjem ustreznih veščin. In priporočila tukaj niso zgolj črka na papirju, ampak gre za resnične spremembe, ki so potrebne. Države članice morajo predstaviti svojo strategijo, svoj načrt, svoje rezultate po letu in pol. In sedaj ocenjujemo načrte in dokumente, ki smo jih prijeli za strani držav članic glede zapolnitve vrzeli na področju pridobivanja ustreznih veščin. Torej, države članice morajo doseči napredek in tudi pokazati drugim, kaj počnejo na tem področju. Potem jamstvo za otroke. Mislim, da je revščina med otroki nekaj najhujšega, s čimer se spopadamo. Najprej je potrebno izboljšati situacijo najmlajših, šele potem lahko govorimo o izboljšanju situacije. Ampak seveda, revščina med otroki pomeni, da so revni tudi njihovi starši. Torej, ne osredotočamo se vedno zgolj na revščino med otroki, ampak eh, se osredotočamo tudi na starše in zagotavljamo storitve, ki so potrebne in zagotavljamo dodatno usposabljanje. Eh, ugodne eh, storitve za varstvo otrok in tako naprej. Vse to je vključeno v priporočila specifična za posamezne države. Poleg tega pa imamo tudi pilotne projekte, študije Evropskega parlamenta in iz tega se bomo naučili, kaj bi lahko storili v prihodnosti. Potem pa je tukaj še vprašanje ustreznih bivališč na tem področju še nismo storili dovolj. Podali smo pripombe eh, glede nepremičninskih mehurčkov, glede previsokih cen in tako naprej. Ampak nismo dovolj govorili o tistih, ki sploh nimajo strehe nad glavo. O tem se bomo morali pogosteje pogovarjati. In razmisliti bomo morali o tem, kako bi lahko Evropska unija v večji meri vplivala na države članice, da storijo, kar je potrebno. Laura Adžeja je zapustila dvorano, torej mislim, da ji ni potrebno odgovoriti na njene vprašanja. Skušala sem odgovoriti na najpomembnejše točke, kajti mislim, da boste glasovali. ja, pripraviti, moramo, pripraviti se moramo na prihodnost in prihodnost bo prišla hitreje, eh, kot si morda mislimo. Zdi se, da nam da je daleč, ampak trg delovne sile se spreminja, eh, veščine, ki so potrebne na trgu delovne sile, se tudi spreminja in zaradi tega imamo tudi agendo za to področje. Vendar pa se moramo na to še v večji meri osredotočati. Povezati moramo podjetja, zaposlene, sindikate, izobraževalne ustanove, univerze in tako naprej. Le na ta način bomo lahko natančno identificirali potrebe, ki obstajajo in na ta način eh, bomo lahko sprejeli ustrezne ukrepe pri usposabljanju, pri prešolanju in pri prilagajanju potrebam trga delovne sile. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi večjo učinkovitost izobraževalnega sistema. To je naša naloga. Ja, potem je bilo izrečenih tudi nekaj besed na temo davčne politike. Eh, nekateri ste omenili kolegico Vestager. Če govorimo o socialni politiki, ne gre zgolj za socialno dimenzijo, ampak gre tudi za eh, pravično obdavčevanje. Če ne spoštujemo pravil konkurenčnosti, potem, konkurenca, potem eh, ne moremo reči, da živimo v pravičnem svetu. V nekaterih državah prihaja do diskriminacije pri določanju cen eh, in velika multinacionalna podjetja plačujejo nižje davke od eh, majhnih in srednje velikih podjetij. To je seveda nepravična situacija, s katero se ravno tako ukvarja naša komisija, predvsem komisarka Vestager. Pa tudi PR Moskovici je deloma pristojen za to področje. Veliko je bila že storjenega, recimo glede eh, enotne davčne osnove za pravne osebe oziroma konsolidirane davčne osnove. In potem še enakost spolov. To moramo vključiti vse politike Evropske unije. Vemo eh, sicer, da se situacija za ženske izboljšuje, kljub temu pa še zmeraj obstajajo velike razlike. Vemo tudi, eh, kakšna je situacija pri povezavi družinskega in poklicnega življenja. Na tem področju bi morali več storiti. In omogočiti moramo moškim in ženskam, da si eh, delijo naloge v družinskem življenju. Na ta način bomo lahko izkoristili, popolnoma izkoristili potencijal. Še makroekonomska politika, ja. Potem še regije. To je seveda težavno vprašanje. Živim v državi, eh, članici, ki je federalna država in obstajajo razlike med regijami in ljudje se eh, med seboj ne marajo, ker se srečujejo z različnimi problemi, ker imajo različne želje in tako naprej ne morem vam obljubiti, da bomo v prihodnosti prisluhnili vsem regijam, kajti jih imamo 230 ali ne vem koliko, ne vem na pamet. Ampak regije je toliko, da mislim, da ne bi mogli uskladiti vseh njihovih želja in potreb. Ampak pri pripravljanju evropskega semestra ne smemo pozabiti eh, na to, da imamo te regije. In eh, stopna brezposelnosti je lahko izjemno različna na jugu države, na severu države in med posameznimi državami. Ampak vsega tega ne moremo upoštevati, kajti v nasprotnem primeru bi eh, bilo skoraj nemogoče pripraviti kakršenkoli predlog. In ja, razlika v plačah tukaj gre seveda za socialne partnerje v državah članicah, ampak socialni partnerji ne morejo zapolniti vrzeli eh, med različnimi državami članicami. In še dolgoročna brezposelnost, to je še zadnja točka, dolgoročna brezposelnost se zmanjšuje in to je dobra novica zmanjšala se je za 4 na 3,4 odstotke v letošnjem letu. To je dober rezultat, ampak še zmeraj nas čaka kar nekaj dela in še zmeraj je veliko razlik, kajti nekatere države članice imajo le 1,1 odstotek dolgoročno brezposelnih, druge države pa kar 17 odstotkov, torej razlike so zares izjemne. Glede na to, da nimamo več časa, mislim, da bom zaključila. prosim, pomagajte nam. Skupaj poskrbimo za to, da bomo zaključili tiste dosjeje, ki so še odprti. Dosegli smo dobre rezultate. Bolje je, da dosežemo kompromise, kot pa da rečemo. Uh, Ja, imela sem tako dober predlog, sedaj pa iz tega ni bilo nič. Torej, poiščimo najboljšo možno rešitev, bodimo ambiciozni, hkrati pa tudi realistični. Le na ta način bomo lahko zaključili trialoge, ki nas še čakajo. Nekaj jih je še na dnevnem redu in časa imamo nekje do srede februarja. Čas se torej izteka. Hvala lepa za vaše prijazne besede. Enako prijazne besede pa bi lahko namenila tudi vam. Veliko veselje mi je bilo, da sem lahko sodelovala z vami in želim vam vesele božične praznike. Najlepša hvala, gospa Tyson. Nažalost, nismo uh, imeli dovolj časa za današnjo izmenjavo uh, mnen, vendar pa uh, smo vseeno dobili veliko vprašanj, o katerih je vredno razmisliti v času prejšnjega premora. Kot verjetno veste, <laughs> imamo sedaj še <laughs> en eh, drug eh, dogodek, ki ga lahko pozdravimo. Gospod Hendel se je vrnil in predamo besedo, mm. da nam pove nekaj besed. Tomas, želel sem samo povedati, da sem zopet tu. Äh, will mich bei allen sehr, sehr herzlich bedanken, die mich äh, gegrüßt haben während meiner langen Erkrankung. Ki so me prišli pozdraviti v äh, času um, moje dolgotrajne bolezni. Za mano je 12 operacij. Immer, ich will hier wieder zurück. Ich Ampak will sem vedno wieder vedel, an die Seite da si želim zopet nazaj, Marien da želim Taisen tukaj sedeti zraven äh, äh, Marijen Tajsen in Marite Ulskog. Želim tudi zaključiti svoje delo v tem odboru. Plenum. Viele von euch haben mich na plenarnih zasedanjih. Veliko ljudi eh, äh, mi je delalo družbo, pošiljali so mi čestitke z dobrimi željami, zato se jim resnično srca zahvaljujem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 Yes, we are living in a fantastic uh, era. Res je, živimo v uh, res uh, čudovitem obdobju, kjer lahko počnemo res veliko čudovitih stvari na področju gospodarstva, politike in tudi zdravja. Imam hčerko, ki je onkologinja. Dejala mi je, da je danes vse možno, skoraj vse. Um, Uh, uh, torej, ne preseneča nas, uh, da ste zopet z nami, vendar pa ste verjetno občutili naš topo sprejem. Najlepša hvala, gospa Tyson. Sedaj vidite pred seboj tudi časovnico. In na dnevnem redu vidite, da je pred nami zadnja točka, to je Evropski semester razklevanje ekonomskih politik. Besedo ima gospa poročevalka Marjan Harkin. And she will soon be here ki bo k malu prispela, da nam poda uvod v poročilo o Evropskem semestru za sklejevanje ekonomskih politik za poslanje in socialni vidiki v letu 2019. Gospa Harkin, beseda je vaša, zelo malo nas je ostalo tukaj, vendar pa bomo natančno prisluhnili temu, kar nam imate povedati. Nekaj minut imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Dobrodošli zopet med nami, gospod Hendel, lepo vas je videti. Veliko smo govorili o temi, razpravljali o teh vidikih eh, danes eh, do povdne. Na mesto, da se bom spuščala v um, podrobnosti, bom podarila nekaj konkretnih vprašanj. Splošna slika je pozitivna, kazalniki in številke se pomikajo v pozitivno smer, vendar pa če si podrobneje pogledate podatke in številke, vidite nekaj pomankljivosti. Nekaj teh vprašanj se je omenila tudi v mojem poročilu. Pričakujem tudi vrsto predlogov sprememb, ki seveda poznavam, da bomo skupaj izboljšali poročilo. Poudarila sem um, predvsem vprašanje v zvezi z državljani, ki, so, ki jih ogroža revščina in socialna izključenost. Gospa Reda je rekla, da na to ne smemo gledati v kontekstu kaznovanja in sankcioniranja držav članic, ampak spodbujanja držav članic, da iz tega področja naredijo prioriteto v svojem boju in oblikovanju politik. Če si pogledate primerjave med socialnimi in gospodarskimi politikami, smo prišli do zaključka, da je verjetno čas, da združimo obdobje. Domeniti je treba predvsem prekarno delo, kar je najbolj prevratni problem, s katerim se soočamo. Moramo zagotoviti dostojna delovna mesta in tudi boljši dostop do socialne zaščite, socialnega varstva. Kar me najbolj skrbi, je vprašanje prihodkov gospodinstv, ki rastejo dosti počasneje kot BDP. Seveda e vemo, mm, da eh, razdelitev premoženja ne poteka najbolje tudi v Evropski uniji, da je vrzel trdovatna, eh, da jo težko zapiramo in vemo, da je to dolgotrajno delo. Mislim, da se moramo lotiti tega. Videli smo tudi tudi problem dostopa do bivališč. Na tem področju obstaja zelo huda kriza. Uh, Treba je pogledati vprašanje dostopnosti cenovnega dostopa in pomankanje socialnih stanovanj. Kot pravi gospa komisarka, tukaj nimamo veliko prostora za ukrepanje, vendar pa smo se pogovarjali s socialnimi investitorji in pogledati, če lahko vse to skupaj združimo. Imamo demografski um, izziv, usklejevanje poklicnega in družinskega družinskega življenja, prilagajanje pokojnin na realne cene in tako dalje. In tudi vrzel v prihodkih, imamo tudi vrzel v investicijah. Zato moramo v prihodnosti pogledati, kako bi premustili te vrzeli. Imamo tudi dolgoročne brezposelne in zato potrebujemo primerne in ustrezno oblikovane ukrepe. Zato imamo tudi sklad za zaposlovanje. Gospa komisarka nam je eh, veliko povedala v zvezi s brezposelnostjo med mladimi. Vendar pa je tudi to pomembno področje. Pomagati moramo državam članicam pri iskanju rešitev. Deset odstotkov Evropskega socialnega sklada bomo uporabili za zaposlovanje mladih. Potem imamo še druga vprašanja. Invalide, um, revnost otrok, revščina med eh, otroki in pa tudi pomankanje digitalne usposobljenosti.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 Veliko žensk dela v tej no sivi ekonomiji, imajo eh, prihodke, vendar pa nimajo pravic do pokojnine. Imamo tudi vprašanje žensk in vključevanje žensk na trg dela, predvsem tam, kjer primanjkuje delavcev. Govorimo tudi o razlikah med izobraževanjem in dostopa do trga dela poklicno izobraževanje, prakse, vse to je pomembno vprašanje, si, kot tudi mobilnost. Básicas, basic skills, creo que es Če govorimo o osnovnih veščinah, potem lahko povemo, da je to pues, zelo eh, pomembno. Imamo 20 odstotkov funkcionalno nepismenih ljudi v Evropski uniji in to je velik problem. Treba je torej okrepiti urjenja osnovnih veščin in k temu je treba vključiti tudi digitalno usposobljenost, kaj ti danes eh, govorimo predvsem o digitalnem gospodarstvu. Hvala. You, uh, Najlepša hvala. Uh, Marijana nas je zapustila. Ulrike Trebesius uh, je ravno tako šla. Uh, no iz Guengel ni nikogar. Uh, Jean Lambert. Thank you. Izvolite. Um, I think that Najlepša hvala. Poročilo Marian Harkin je izredno dobra podlaga za nadaljne delo in za poglabljanje v določena vprašanja. Veliko smo o tem govorili tudi z gospod komisarko. Želimo um, okrepiti predvsem vprašanja v zvezi z stanovanji. Um, in dostopa do stanovanj. Pričakujemo tudi poročilo o dobrem upravljanju in administraciji, da ljudje vejo, kakšne so njihove um, pravice in uh, kako dostopiti do um, socialnih uh, prispevkov socialne pomoči, um, če so do tega upravičeni. Potem pa srce. <laughs> je treba tudi pogledati, kako bi okrepili pozitivno ozračje na tem področju, vendar pa se bomo no. tega lotili po božičnem premoru. Sem koga pozabila? Gospa no, Harči, želite kaj dodati? Ne, rada bi se samo zahvalila vsem kolegom in se želela srečen in vesel božič vsem skupaj. In 9. januarja lahko vložite predloge sprememb v angleščini. Um, glasovali bomo 26. in 17. februarja na odboru, marca pa na prvem zasedanju. Uh, se opravičujem, uh, da sem tako hitela, da uh, so nekateri kar odšli, vendar pa smo dosegli naš cilj, zaključili smo celo pet minut prezgodaj in sedaj se lahko odpravimo naprej na zasedanje na glasovanje. Najlepša hvala. Želim vam srečno novo leto, vesel Božič in lepe počitnice.